kot prvo, dragi predsednik, gospod Taro, ki je tu z menoj. In skupaj bova vodila to srečanje, torej srečanje, skupno srečanje parlamentov. In dragi gospod uh, eh, Žuje, Jean-Pierre, naš uh, glavni govorec, Torej, to je zelo pomembno obdobje za Evropsko, za Evropsko unijo in tega se zavedamo. Za naše državljane je pomembno, da dobijo odgovore na vprašanje, kaj je Evropa, o čem, zakaj gre, kako jim lahko pomagamo z ravni Evropske unije. Želijo imeti več delovnih mest, želijo živeti v blagini, seveda, stabilnosti in varnosti. Naša razprava na tem skupnem srečanju je morda o najpomembnejši temi za nje. Po krizi. Kako naj se Evropa odzove na izzive, na izzive za naše državljane? Kot prvo, to pomeni to svet je ravno kar preživel eno največjih gospodarsko-finančnih kriz v zgodovini. In rad bi povedal štiri pomembne točke. Rej, prvo je stabilizacija, da bi se izognili krizi v prihodnosti. To je pomembno z vidika naših notranjih odnosov. In prva lekcija je, da evropske inštitucije sodelujejo in najdejo rešitve, s katerimi se bomo izognili preteklim napakam. Evropski parlament je del tega procesa. Storili smo vse, da bi dosegli napredek v procesu oživitve. Tako da smo eh, sprejeli vrsto eh, zakonodajnih ukrepov, s katerimi smo pomagali finančnim trgom. Nedavni sprejem nove, eh, novega, nove finančne nadzorne arhitekture je velik korak naprej v evropski integraciji. Našli smo rešitev za boljšo koordinacijo nacionalnih eh, ukrepov državami članicami. S tem bi se izognili bodoči morda krizi. Vemo, da je takšen nadzor potreben, kot prvo v bančnem sistemu, da moramo zavarovati trg in tudi eh, zavarovalne sisteme. Sprejeli smo zakonodajo glede kapitalskih zahtev bonitetnih agencij in tudi čezmejne eh, odprtosti. Tudi o bonusih, premijah bančnikov smo sprejeli pred kratkim. Potem smo eh, sprejeli sporazum o novem nadzornem nadzoru nad menedžerji v zvezi z hedge skladom, o katerem bomo eh, glasovali ta teden na plenarnem zasedanju. Še zlasti smo pomagali MSP-jem, ki so hrtenica našega gospodarstva. Tako da smo ustanovili mikrofinančne eh, ustanove, s katerimi nudimo mikrokredite in sprejeli smo eh, zakonodajo, s katero se borimo proti poznim plačilom, kar je za MSP je morda najpomembnejša zadeva. To je zakonodaja, s katero skušamo zagotoviti enake pogoje za vse in takšne pogoje, ki so tudi transparentni. Zdaj pa še nekaj besed o sedanji zakonodaji, ki jo sprejemamo, ko se borimo s finančno in gospodarsko krizo. Eh, pravzaprav pogledali tudi druga področja gospodarstva. Evropski parlament se trenutno ukvarja z vrsto dosjeji z svežnem gospodarskega vodenja ali nadzora. To je zelo pomembno to je naša delovna skupina 2, ki bo obravnavala eh, ravno to temo. In sicer z vidika Evropskega parlamenta je zelo pomembno, da uvedemo skupnostno metodo v to eh, gospodarsko vodenje ali upravljanje, vladanje. Tako da bomo lahko govorili tudi o ekonomski uniji. In eh, drug problem v zakonodaji, ko gre za revizijo zakonodaje o bonitetnih agencijah, o eh, default swapih in o izpeljanih inštrumentih, ki so bili eden glavnih vzrokov krize. Potem so tu še direktive o schemah za jamčanje vlog in pa kompenzacij. To je zakonodaja, ki bo še naprej stabilizirala trg in vrnila zaupanje van, kajti zaupanje je zelo pomembno, včasih celo pomembnejše od samih številk. Drug, tretja točka, pomembna bodoča zakonodaja. Ko bomo stabilizirali trge in bomo rešili trenutne gospodarske probleme, se moramo začeti osredotočati na strategijo izhoda in kako naj bi gospodarstvo uspešno raslo. Ta izhodna strategija je veliko več kot samo oživitev. Seveda moramo vse čas imeti v mislih našo strategijo 2020, ki predstavlja neke vrste izhodno strategijo. Prepričan sem, da moramo iti v smeri gospod, pristne gospodarske unije. In eden od odgovorov je v zakonu o enotnem trgu. Evropska komisija je prejšnjo sredo izdala sporočilo, v katerem imamo 50 predlogov, ti pa bodo predstavljeni tekom let 2011 in 2012 in to v zvezi s to temo sporočil, to sporočilo temelji na Montijevem poročilu in k temu je parlament veliko prispeval. Veliko zamisli Evropskega parlamenta se odražajo v Montijevem poročilu in tudi v aktu o enotnem trgu. Veliko uspešnih razprav smo imeli z gospodom Marijo Montijem in te bilo tekom lanskega leta in tudi prvi polovici leta 2010. Prepričani smo, da če želimo videti dolgoročno rast, dolgotrajno rast v Evropi, moramo zapreti 150 eh, oskih grl, ki še obstajajo in eh, ko bomo dokončali notranji trg, bo to imelo enako vpliv na rast eh, kot. Uh, eden prejšnjih ukrepov. Se dobro se spomnimo, eh, torej leta 1992, ko smo začeli z notranjim trgom. To je pomembno za nacionalne parlamente, da pomagajo pri nadzoru zakonodaje. Mislim, da je to najpomembnejša zadeva. Govorimo o zakonodaji, govorimo o tem, kako lahko izboljšamo gospodarstvo v Evropski uniji kot celoti brez nacionalnih parlamentov pa tega ne moremo storiti. Kaj ti izvajanje skupnostne zakonodaje je enako pomembno kot ustvarjanje lete morda celo pomembnejše od samega oblikovanja zakonodaje. Zato je zelo pomembno, da se srečujemo in to na več različnih načinov, srečevanje med nacionalnimi in Evropskim parlamentom. Najlepša hvala, ker ste prišli na to skupno srečanje, na našo razpravo in vse je. Vse kar je Evropska unija, je zgrajeno na solidarnosti, solidarnosti držav članic in državljanov. In tudi odgovornosti pri vsem tem zelo pomembna, ki predstavlja možnost, da smo lahko povezani v solidarnosti. In ustvariti moramo konkurenčnost Evropske unije. Kako pa to lahko storimo? To je naše vprašanje. Pomeni nam reč, da vemo, da je to povezano z eh, novimi delovnimi mesti. In prva delovna skupina, kakšna delovna mesta za prihodnost, za Evropo, za jutri, to je najpomembnejše za naše državljane. In tudi delovna skupina tri, kako lahko izpolnimo ali dokončamo evropski enotni trg, je zelo pomembno. Velika razprava je pred nami, začnimo z delom. Predtem pa bi želel kolega Andreja Flauja prositi, če sam predstavi svojo videnje teh situacije. Thank you, Mr. President. Mr. President. Gospod predsednik, gospe in gospodje, torej člani Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov, dragi evropski prijatelji. Zelo vesel sem, da lahko danes spregovorim tu pred vami in zahvaljujem se povabilu na to pomembno srečanje. Srečanje med našimi ali naših parlamentov. Vaše vabilo sem sprejel, kajti menim, da je dobro eh, izmenjati naše in evropske nacionalne izkušnje. Nacionalni akterji so vključeni v evropske odločitve. In eno leto po uveljavitvi Lizbonske pogodbe imamo kolektivno sodelovanje parlamentov v evropskem odločanju. nekaj, kar je zelo eh, pomembno Evropskemu svetu, to je sodelovanje. Je to nekaj, da Evropska unija mora delovati za vse. In če bi delovala samo v interesu enega, potem bi bilo to proti javnemu mnenju, izgubili bi vso legitimnost glede zamisli, ki jih želijo uveljaviti. Obstajajo postopki ustrezni, ki včasih predstavljajo tudi blokado in Sam prihajam iz države, kjer imamo sedem različnih parlamentov, vendar kljub temu pa ima ravno takšen postopek svoje prednosti in sicer, da vsi odločevalci ali načrtovalci politik delujejo v, z javnostjo, da sodelujejo v razpravah z njo in povezanost med administracijami nacionalnimi in evropsko mora biti tudi tesna, tako da je v. In če lahko tukaj citiram Žaka Delora, ne smemo izgubiti poguma, ko primerjamo različne prakse, ampak nas mora to spodbuditi, da bomo še bolj dejavni v takšni primerjalni analizi. Na zadnjih evropskih volitvah ko je 42 odstotkov državljanov volilo, ste postavila vrsta vprašanj. vprašanj o pomankanju zanimanja med našim prebivalstvom. In kakšni so razlogi za to? Poznate jih tako dobro, kot jih jaz poznam, vendar gospodarska situacija je vedno bolj zaskrbljujoča za naše državljane. Ne moremo pozabiti slik, ki smo jih videli, torej posnetkov iz Grčije. In posledica tega je, da, ljud, da je podpora ljudi za evropske projekte vedno šipkejša in na evropski ravni je tako, da se izgublja zaupanje v evropske projekte. Gre za ankete v septembru. 28 odstotkov ljudi meni, da je situacija zelo slaba brezposelnost je ena največjih nacionalnih problemov, eden. In demonstracije v Franciji študentov glede eh, pokojninske reforme so jasen dokaz, eh, kako ta eh, generacija razmišlja o prihodnosti. O državljanov slišimo izraze strahu in zavrnitve Bojijo se, da ne bodo mogli svojim otrokom ponuditi dobre prihodnosti, da bo to prihodnost, brez, kjer bo brezposelnost, da bodo velike mednarodne korporacije pokazale, torej ne bodo imele spoštovanja do ljudi. Slišimo, kako so ljudje zaskrbljeni zaradi pač novih eh, finančnih gurujev, ljudje imajo težave zaradi pokojninskih sistemov in od delavcev se zahteva, da bi tu še bolj delali in bili pripravljeni še na večje žrtve. 45 bilijonov evrov je to, zgube je to pripeljalo in do 11, odstot, 11 odstotne brezposelnosti ob koncu leta. Potrebujemo odziv državljanov in poskrbeti moramo za vse, za študente, za delavce, z njimi se moramo pogovarjati, z um, gospodinjami, z uh, vsemi. In nekako moramo znati oblikovati neko, nek način, da bomo ustrezno delovali, da bomo razvili nadzorne ukrepe, takšne, ki jih je Evropski parlament sprejel in bomo jih kmalo ratificirali. Tako kot pravi gospa Berens, poročevalka v odboru za gospodarsko krizo, ona pravi, da moramo dati Evropi razlog, da bo mobilizirala ljudi, da bodo podprli evropski projekt, da bomo zagotovili, da ima vsak, da je zaposlen, da ni ujet v revščino in da ima človek zaupanje v evropske projekte. In če vprašate, kakšne vrste rast bo to, bi rekel, da potrebujemo takšno rast, ki bo nudila delovno mesto vsem mladim ljudem in tudi takšnim, ki imajo že eh, izkušnje. Kakšne delovna mesta pa potem potrebujemo v prihodnosti? Sam razmišljam samo o takšnih, ki bodo ljudem ohranila njihovo dostojanstvo. Zato razmišljamo o novem paktu rasti in zaposlovanja. Tu lahko nek cilj sprejmemo, ki ga damo v ta pakt in to naj bi predstavil evropski cilj. Države članice bi predložile svoje programe in bi imele svoje eh, cilje glede zaposlenosti. Tu moramo investirati, torej investicije in izobraževanje je pomembno v tej zvezi. Ustvariti moramo namreč boljše, bolj kakovostne in bolje plačane delovna mesta. Ustvariti moramo programe za prihodnost, s katerimi bomo pripravili delavce za delo v prihodnosti, naprimer za delovna mesta v sektorju zelene tehnologije in obnovljivih virov energije. Razmusov program je nam je lahko v navdih. Nuditi moramo eh, možnosti za usposabljanje za mlade ljudi, za odrasle in dati ljudi možnost, da študirajo v tujini. In kar se tiče ekonomskega vladanja, 80 odstotkov evropejcev meni, da je nadzor strani Evropske unije nad finančnimi dejavnostmi največjih multinacionalk nekaj, kar bo učinkovito eh, prispevalo k premagovanju krize. Vendar evropejci so še vedno pesimistični in ta pesimizem se eh, še veča, ko se ljudje starajo. 70 ljudi, nad starostjo 55 ljudi, meni, da najhujše še ni prišlo. 51 eh, ljudi na ravni menedžmenta meni, 51 odstotkov, da je najhujše že prišlo, medtem ko 60-70 tistih, ki so doma ali brezposelni, pa ne. Mislim, da je bil napredek. Eh, Eh, storjen z delom v Evropskem parlamentu, vendar storiti moramo še več. Pogledati se moramo pošteno razdelitev prihodka. To je nekaj, kar je komisija zanemarila, čeprav je povezano s trgovinskimi neravnovesji znotraj Evropske unije in ima negativen učinek na javni in zasebni dolg. Skupne smernice moramo vzpostaviti za države članice in se v fiskalni politiki nekako smeriti v bolj pošteno razdelitev. Kar se tiče davčnih zadev, potrebujemo skupno davčno uh, politiko, od, skupno ocenjevanje podjetij, zato da ne bo prišlo do nepravične konkurence med državami članicami. Govorimo li bomo tudi o izzivih za enotni trg. Pomembne so v tej zvezi javne službe. Nič pa ni omenjenega o, o tem, v programu, ki je bil predložen 27. oktobra. Ko smo govorili o direktivi o službah, bi bilo dobro, če bi govorili tudi o socialnih službah, vendar o tem ni bilo storjenega ničesar. No, skoraj 20 let je komisija govorila o liberalizaciji in liberalizaciji ničemer drugem. In ukrepi, ki jih sprejema, so vedno manj popularni. In kar se tiče storitev, so vedno bolj drage, manj učinkovite in vedno manj javne. Združene države niso še tako daleč z liberalizacijo kot Evropa. Po posvetovanjih bo Evropski parlament si skrbno pogledal 50 ukrepov, ki jih je predlagala komisija. Torej, tisti, ki poznajo javne storitve v Belgiji, vedo, da ne moremo zgraditi Evrope rasti, vkolikor ne bomo socialne dimenzije ugradili vanjo. Brez tega bodo ljudje vedno bo manj pripravljeni, da podprejo Evropo. Finančna kriza, pomeni, da se soočamo z novimi izzivi in treba je vzpostaviti ustrezno ravnotežje med trgom in intervencijami. Bodoči razvoj in enotni trg bosta drugače ogrožena. Usp torej, sprejetje Lizbonske pogodbe nam omogoča nove oblike sodelovanja in nove delovne metode. Belgijsko predsedstvo je skušalo prispevati se svojimi izkušnjami in je delovalo z vso predanostjo v tem času krize, ko ljudje zahtevajo odziv na svoje skrbi in strahove. Samo s skupnim delovanjem bomo mi kot parlamenti lahko vrnili upanje Evropi. Najlepša hvala za ta govor. Drag kolega, predsednik senata Belgije, naj znova povdarim, da smo skupaj soodgovorni za evropsko zakonodajo, kajti na podlagi Lizbonske pogodbe je to sedaj skupna odgovornost Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. O tem ste prav gotovo imeli dovolj možnosti tudi govoriti v času priprave in tudi v času priprave zakonodaje. Računamo na vaše sodelovanje, kot tudi pri izvajanju in spremljanju izvajanja evropske zakonodaje. Tako da to je odlična možnost, da izmenjujemo izkušnje. Zelo sem vesel, da je danes med nami tudi veliko kolegov iz uh, Evropskega parlamenta, tako da bomo skupaj lahko govorili o skupnih težavah. Jutri se nam bo pridružil tudi gospod Yves Leterm, premije Belgije, ki bo zastopal oziroma ki zastopa predsedstvo Evropske unije. Prav tako pa se nam bo pridružil gospod Baroso, predsednik Evropske komisije, za jutranjo razpravo. Poleg tega se nam bo pridružil tudi predsednik Belgijskega senata, gospod Deni Peters. Tudi on bo torej sodeloval na jutrišnjem dogodku. Naj dodam, gospod predsedojoči, da smo oblikovali tri delovne skupine in da bomo po današnji razpravi na plenarnem zasedanju odprli razpravo znotraj delovnih skupin. Dovolite, da zdaj predam besedo gospodu Žanu Pieru Žujeju, ki zastopa organ za finančni nadzor in je prav tako nekdani državni sekretar, francoski državni sekretar za evropske zadeve. Izvolite, gospod Žuje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za vaše uvodne besede in za predstavitev. Spoštovani poslanci in poslanke, gospod Buzek, predsednik eh, Evropskega parlamenta, gospod Flahov, predsednik eh, doma, zgornjega doma Belgis, Belgije, gospe in gospod gospodje, poslanci nacionalnih parlamentov, poslanci Evropskega parlamenta, evropski prijatelji. Veliko veselje mi je, da smem biti danes znova tukaj z vami. Vesel sem, da lahko povedem, povem, da globalizacija, kot jo izkušamo danes in ki vpliva na Evropo, kot smo že slišali iz ust gospoda Buzeka in gospoda Floja, ja, je zelo podobna internacionalizaciji, ki je zaznamovala začetek 20. stoletja. Takrat je vsak čutil, da obstaja medsebojno vplivanje bogatstva in uh, moči in da se to odmika od Evrope. Ni res, da je Evropa postala šipkejša, le zdi se, da so drugi močnejši. Uh, To se je zgodilo tudi nekaterim našim državam v začetku 20. stoletja vizavi ZDA. In danes se to znova dogaja, ko se primerjamo s Kitajsko, z Brazilijo in z Rusijo, ki pridobivajo vse več moči. ZDA tudi do neke mere čutijo ta pojav. Gospodarsko politična konfiguracija narodov se zelo spreminja in se bo spremenila še do leta 2020. To pomeni, da mora Evropa na novo zasnovati odnose s svojimi partnerkami. To sedaj počne, vendar pa je raz, raz nekako razdeljena na skupni evropski pristop. Hkrati pa obstaja velika tendenca, da se ravna in deluje na ravni držav članic, torej na ravni Eh, sodelovanja med vladami. Hkrati obstajajo tudi tveganja finančnega internacionalizma. Obstoj skupnostne metode in medvladne metode je nekaj, kar številne partnerje Evrope čudi. Čudi jih pomankanje koordinacije in tudi čudi jih kompleksnost naših struktur. To se morda zdi paradoksalno, vendar slišali smo že, od prejšnjih dveh govornikov eh, in tudi sam menim, da sedaj obstaja več potrebe po Evropi in to se čuti celo bolj izven Evrope kot znotraj Evrope, kjer so državljani razvili določeno mero nezaupanja. Vse, vse velike države, vse velike strukture bi želele biti partnerice Evropske unije. Vse si želijo, da bi bila Evropska unija urejena. Večje število evropskih voditeljev, pa sedaj popušča populističnim glasovom, ki želijo, da bi se to vrstno ravnanje, to vrstno pristop ukinili. Zaradi krize, finančne krize in tudi krize evra in v luči novih institucionalnih struktur je Evropa skušala ohraniti svoj vpliv. Kakšni so izzivi, s katerimi se moramo spobosti, če bi želeli sprva evropska državljana in potem preostali svet prepričati, da obstaja vse večja potreba po Evropi in da je ta potreba danes večja, kot je bila poprej. Jaz menim, da se Evropi ni treba sramovati tega, kar je storila v času krize. Prvi izzivi, o katerih se moramo prepričati sami, da bomo lahko, drugi, eh, da bomo lahko prepričali druge, zmogli smo se ogniti katastrofi iz leta 1929 zaradi tega, ker smo delovali skupaj. Evropska centralna banka po propadu in po nesolvenstnosti Lehman Brothers kaže, da je uspela predstaviti oziroma zasnovati takšen odziv, ki se je pred krizo zdel ne zamisljiv. Evropska centralna banka zdaj daje posojila po fiksni meri, bodi si za obdobje enega tedna ali za eno leto. Hkrati je razširila sodelovanje z vsemi drugimi centralnimi bankami in distribuira v evrih in ameriških dolarjih. Tako se lahko v Evropi izognemo položaju, kakršnega je zašel Lehman Brothers in tudi kaže, da lahko ukrepamo odločno in hitro. Kar zadeva realno gospodarstvo, lahko se spomnite, da je Evropski svet si zadal cilj, da bo okreval evropski proračun za 1,5 odstotka evropskega BDP. Verjetno se spomnite, da to dejanje ni šlo na škodo posameznih evropskih držav članic. Evropska investicijska banka je povečala posojila za 30 milijard evrov leta 2009 in 2010 v podporo uh, majhnih in srednjo velikih podjetij, še zlasti avtomobilskih podjetij. Hkrati obstaja tudi solidarnost med uh, državami članicami, ki so bile deležne predvsem najšipkejše države članice. Morda se spomnite podpore za bilanco držav, ki ne sodelujejo v evrih, ki znaša najprej 25 milijard evrov, potem pa tudi 50 milijard evrov. Tukaj sodeloval tudi mednarodni denarni sklad. To pomeni, da smo lahko izkazali solidarnost s tistimi državami, ki so bile najbolj prizadete. Evropa je prav tako lahko uveljavila svojo metodo, metodo G20 in tudi reformno agendo pokazala je, da se borimo proti davčnim oazam, da se borimo za regulativni sistem in da želimo okrepiti vlogo uh, finančnih ustanov, nadzornih finančnih ustanov. Spogovorili smo v svoj glas na prvem sestanku G20 in potem tudi v Londonu. Bili smo tudi v Seulu ko smo sodelovali pri dogovoru glede reformiranja delnic mednarodnega denarnega sklada, ki spodkopavajo evropske interese. Zdaj sprejemamo potrebne spremembe. Mislim, da se razume, da če želi Evropa prevzeti svojo odgovornost pri reformiranju finančnega kapitalizma, se mora organizirati tako, da bo govorila v en glas in da bo imela določeno avtoriteto. Kot smo že slišali iz ust gospoda Buzeka, je Evropa lahko vzpostavila novo arhitekturo za uh, finančno regulativo tako na mikro in makro ravni. Očitno je potreba za to postajala. Potreba obstaja za boljši nadzor, za boljše bonitetne organizacije, za boljši nadzor nad finančnimi trgi. To bo sedaj veliko koristilo Evropski uniji v dialogu z G20. Vzpostavili smo inštitucijo za banke, za zavarovanja in za finančne trge. Tako bomo lahko izboljšali regulativo in nadzor na notranjem trgu. Hkrati pa morajo vse te ustanove dobiti ustrezne vire, prav tako pa mora pridobiti podporo nacionalnih parlamentov in tudi Evropskega parlamenta, ko se vzpostavljajo. Prav tako verjamem, da smo s tem lahko odpravili eno največjih pomankljivosti v Evropi, namreč vrzel med gospodarsko integracijo in ravnjo med finančno in tržno regulativo, ki je bila nezadostna. To pomeni, da z velikimi upi gledamo v nove finančne uh, regulativne pakete. Gospod predsednik je že omenil, da je komisija razvila agendo za dogovore z G20, oblikovali smo tudi načrte za hedge sklade, za izvedene um, instrumente in uh, za druge vidike. Mislim, da gremo v isti smeri. In če sklenem, kljub negotovosti, ki ostaja, Evropa premaguje krizo javnega dolga. Dejans dejanstvo, dejansko smo na začetku eh, reagirali prepočasi, sedaj pa smo ujeli tempo in odgovor ni bil le slišen, slišali in razumeli so ga tudi trgi. Evro je sedaj že pet mesecev na visoki ravni. Investitorji, ki so sprva um, se. Um, upirali investicijam v uh, revne države, so sedaj odpor, ta odpor premagali. Če želimo ohraniti neko upanje, moramo sedaj izboljšati gospodarsko vladanje. Vidimo, da v pogodbi ni bilo zapisano ničesar, kar bi omogočilo finančni nadzor z izjemo ECB in kar bi preprečevalo finančne tveganja. Uh, ni vzpos, bil vzpostavljen noben meha, eh, solidarnostni mehanizem za eh, bankrotirane države. 9. maja 2010 je bilo sprejeto odločitev, da se bo vzpostavil sklad za finančno stabilnost. In ta odločitev je bila zelo koristna, to je ponovila komisija in tudi gospod Van Rompuy. Namreč eh, Dejal je, da bi morali imeti trajni mehanizem za reševanje kriz, glede na to, da bo začasni mehanizem potekel leta 2013. 9. maja torej je bila sprejeta ta odločitev in potem jo je podporil tudi Evropski svet. Vendar pa bomo morali ukrepati kaj k malu, saj v Evropi za zadeve je potrebnega precej časa. Tudi pogodbo bo treba v določeni meri spremeniti. Trg pa deluje hitro. Vidimo tudi veliko tenzij glede javnega dolga v določenih državah članicah. Vidimo, da so najšipkejše države pod velikim pritiskom, obrisne mere pa padajo kljub vrčevalnim ukrepom. Odgovoriti bomo morali na težko vprašanja, kot so naprimer kako bi naj uh, izgledal ta trajni uh, mehanizem za ukrepanje v izrednih primerih, kako ga bomo uporabljali, ali bomo imeli uh, postopek za stečaj, kako bi se lahko trgi uh, ognili tveganju. Uh, In seveda obstaja tudi, tukaj tudi vprašanje zasebnega sektorja, kako se lahko izognemo temu, da bi ta, to vrsten varovalni mehanizem ne pomenil, da uh, določene dobre države ne bi mogle zasnovati še strožjih, še močnejših ukrepov. Tukaj mora svojo vlogo odigrati tudi Evropski parlament po postopku soodločanja. In mislim, da bo Evropski parlament tukaj odločilno prispeval k prihodnim razpravam. Ena stvar pa je vsekakor jasna. Ne bo nam uspelo pridobiti zaupanja v naš sistem organizacije in regulative, če ne bomo tega mehanizma preoblikovali v trajni mehanizem za finančno stabilnost. Prav tako je nujno, da spremenimo to stabilno strukturo v neko ustanovo. Torej, če sedaj potegnemo črto, mislim, da se nam ni treba ničesar sramovati. Lahko smo ponosni. 27 držav članic se je moralo dogovoriti o tem, da želijo doseči te rezultate. In noben drug ozemeljski blok ni pokazal to vrstne solidarnosti in to vrstne zmožnosti odzivanja na regionalni ravni. Vendar ali to pomeni, da sedaj lahko sedimo križem rok? Vsekakor ne. Kot je že dejal Jacques Delors, je Evropa kot, kot kolo. Če kolesar preneha goniti, potem bo padel z letala. To pomeni, da je dobro, da nadaljujemo, vendar moramo vedeti, v kateri smeri potujemo. Včasih bomo morali spremeniti tudi naš uh, eh, tak, sicer bomo izgubili določen vpliv in tudi državljani bodo izgubili svoj interes, kot smo že slišali od predsednika Floja. Vsekakor morajo naše ambicije biti visoke. Kakšni so torej izzivi, ki so še pred nami? Prvi izziv, po mojem, je ta. Evropa bi morala delovati učinkovito in izboljšati svoj ugled med splošno javnostjo ali smo dovolj usklajeni s tem, kar leži na srcu ljudem glede varnih služb in tako naprej. Gospodarska in finančna kriza je pokazala, da je bil prvotni odziv na nacionalni ravni, da ni sprva bilo nekega koordiniranega evropskega uh, odziva. Je bil razlog za to, da odločanje na ravni Evropske unije ni kos uh, tem zahtevam. Kako lahko uh, poenotimo uh, upravljanje preseškov in deficitov, kako lahko ohranimo solidarnost in enotnost. S tem se vrnemo k vprašanju gospodarskega vladanja. Še vedno nimamo predlogov za učinkovito koordinacijo makroekonomskih politik. Nič, kar je bilo zaenkrat zasnovanega v različnih poročilih, ki, jih, ki jih je pripravila gospa Bar, eh, Beres ne govori o davčnih vprašanjih ali o koordinaciji drugih uh, politik. Niti ne govori o tem, kako bi lahko preprečili nekooperativne politike med državami članicami. Kako lahko Evropa pokaže svojo socialno odgovornost? To je zelo občutljivo vprašanje sedaj, ko kriza razkriva probleme deljenja bremen na svetovni ravni, ko gre za Eh, financiranje pokojnin in za delovanje trgov dela. Pogledati si moramo tudi, kakšni so naši odnosi z javnim mnenjem. Kot smo že slišali, v veliko državah članicah obstaja neko nezaupanje, tega ne smemo podcenjevati. Globalizacija pomeni, da je bolj pomembno, da imamo več Evrope, vendar pa ljudje temu niso naklonjeni. Obstaja izziv, da nekako stopimo bliže državljanom. Za številne ljudi je Evropa sicer odgovorna za naše vsakodnevno življenje, vendar pa ni kos nalogi. To bo še večji izziv, če bomo morali sedaj spremeniti pogodbo ne da bi imeli poenostavljen postopek za to vrstne spremembe. Drugi izziv je izziv financiranja. To vam pravim, to vam pravim v Evropskem parlamentu, hkrati pa to velja tudi za poslance nacionalnih parlamentov. Evropski proračun se krči in nima smisla, da sedaj ustvarjamo določene ustanove, ne da bi te ustanove imele določene potrebne vire. Obstaja tveganje, da bo prišlo do razdora med evropskimi ustanovami in državljani, če ne bo dovolj virov za hitro in zdravo ukrepanje. Kako lahko glav, prepričamo glavne akterje, da povečajo svoje proračune, sedaj ko se primankljaji večajo, sedaj ko investitorji od nas potrebujejo jasne signale, da eh, krčimo svoje primankljaje. Seveda to vprašanje ni preprosto. To, kar je jasno, pa je naslednje. Zelo se moramo zavedati dejstva, da moramo premagati vrzel med ravnjo integracije na evropski ravni in sredstvi, ki jih dajemo na razpolago za ukrepe, ki jih je treba izvesti na evropski ravni. Vsekakor vem, da danes obstajajo resne težave s tem. Tretji izziv pa je odnos med Evropsko unijo in državami v sponu. Odnosi niso pravični do teh novih eh, držav v sponu, so fragmentirani, zato nas ne sme presenetiti, če bomo videli, da se bo oblikovala G2 ali G4. To se že dogaja, naprimer, pri določenih vprašanjih. Vse manj vidimo več stranskih prizadevanj, vse več dvostranskih naporov. Ta kriza je pokazala razsežnosti, kakršnih še ni bilo. In Vemo, da je delovnih mest malo, tudi kohezija je ogrožena, ljudje želijo delovati v skladu s svojim uh, ekonomskim ciklom, odvisni so od izvoza, tudi se gibajo v smeri oziroma se ravnajo po svojem lastnem gospodarskem razvoju. Ne na zadnje. Soočamo se z eh, izzivom, kako bi ponovno zagnali rast v naše gospodarstvo, kako bi ustvarili delovna mesta in kako bi zagotovili takšne storitve, ki bodo služili realnemu gospodarstvu. Saj tem je smisel trga. Danes posamezniki in institucionalni investitorji uh, so utrujeni zaradi uh, premajhnega pregleda nad trgom in zaradi njegove šibkosti. Uh, Opazujo, kaj se dogaja na strani ZDA glede njih uh, obveznosti. Opazujo, kaj se dogaja z državnimi obveznostmi Evropske unije. Še vedno se jih poslužujejo, vendar pa je jasno, da je ta nesigurna situacija na. Um, borzah tudi nekaj, kar vpliva na investitorji. Potrebujemo pa vsekakor dolgoročne investicije. Prav tako pa moramo tudi spremeniti naše industrije, naše panoge, ki so preveč odvisne od energije. Če želimo uliti več zaupanja v te trge, moramo preučiti direktivo o evropskih finančnih instrumentih. Sčasoma bomo morali odpraviti najhujše posledice te krize, bodi si da gre za fragmentacijo likvidnosti ali pa za pomankljivo preglednost pri transakcijah. Tukaj je potrebno zagotiti več preglednosti, ko gre za predpogodbene obveznosti oziroma predpogodbeno informiranje um, pri informiranju državljanov o tem, kaj so so, česa so deležni in česa morajo biti deležni pred določenim uh, sklepanjem pogodb. Prav tako se moramo zoprstaviti tehnološkim izzivom glede na razvoj transakcij, ki potekajo z pogostimi trgovci. Vse te pojave lahko danes opazujemo na evropskih trgih. Te tehnike, ki mobilizirajo visok velike kapitalske investicije niso nujno namenjene družbenim vidikom. Prav tako ne, ne menim, da bi tukaj Evropski parlament moral spustiti nivo svojih ambicij. Če smo mi ambiciozni pri, organizi pri organiziranju trgov, In če želimo biti tukaj enakopravni ZDA, bomo učinkoviti in vplivni v G20 le, če bomo ambiciozni tudi sami. Vendar pa je jasno, da mora Evropska unija odigrati vodilno vlogo, da pa bi to bila zmožna, mora preučiti direktivo o trgu finančnih instrumentov. Ne smemo pozabiti tudi na organizacijo novih trgov. Imeli bomo trge z CO2, imeli bomo tudi bolj globalizirane energetske trge, trge s prehrano in tudi trge z izvedenimi instrumenti. Te trge bomo morali bolje nadzirati, saj so podvrženi številnim špekulacijam. Pod um, francoskim predsedstvom G20 bo se Francija vsekakor posvetila nadzoru teh trgov. To je vprašanje, ki je bilo doslej zanemarjeno. Hkrati pa mora tukaj tudi Evropa odigrati določeno vlogo. Večje marže rasti pomenijo, da moramo tudi dokončati notranji trg. Komisi, komisija in komisar Barnier so predložili številne predloge, ki bodo tukaj zelo pomembni. In z veseljem ugotavljam, da je več predlogov uh, odzvanjalo tudi drugot. Tudi ko gre za intelektualno lastnino in ko gre za patente. Danes je bogatstvo tako opremljivo, opredmeteno in neopredmeteno. Morda je danes še bolj neopredmeteno, kot je bilo nekoč. Sedaj moramo proizvesti nove ideje, sproducirati nove koncepte In to je konkurenčna prednost razvitim gospodarstv. Evropa mora tukaj odigrati na svojo karto, svoje adute in oblikovati eh, stvari tam, kjer še ne obstajati. Torej, v tem svežnju je bilo predlaganih 50 um, predlogov. Eden od teh je, da bi izboljšali dostop majhnih srednjih velikih podjetij do trga. Ta podjetja so tista, ki odpirajo nova delovna mesta in to bo treba sedaj odraziti tudi v aktu za mala podjetja. To je nekaj, kar sta predlagala gospa Lagarda in gospod Šomblu. Prav tako bomo morali preučiti direktivo o prospektu in o preglednosti. Tako bomo pokazali, da smo upoštevali vlogo majhnih in srednje velikih podjetij. Tako bomo pokazali, da želimo zagotoviti, da bo regulativa primerna za ta podjetja. Omenil sem torej nekatere izzive, v katera se bomo spuščali v naslednjih mesecih in letih. Lahko bi omenil tudi vrednost evra, en dan je previsoka, drug dan preniska. Vrednost je. Tukaj smo šipki zaradi tega, ker je ne podpira ena sama država. Uh, Tukaj moramo omeniti evropske strateške interese, kako jih lahko obranimo in kako lahko racionaliziramo to področje. To je vsekakor vitalnega pomena. Torej, obstaja številna področja, kjer bi naši partnerji želeli, da smo bolj jasni in da smo bolj dosledni. Kajti ne smemo se slepiti, ocenjevali nas bodo po naši zmožnosti, da se organiziramo in da se integriramo biti, moramo zmožni prilagoditi se novemu strateškemu redu, svetovnemu redu in naša verodostojnost je od tega odvisna. Evropa bo morala gledati naprej, ne nazaj, sicer bo izgubila svojo vlogo in svoj položaj. Nikakor si ne želimo, da bi bili poraženi, da bi obupali. Mislim, da vsi skupaj moramo storiti vse, da bi bili kos vsem tem izzivom. Hvala lepa. Merci, Jouet, de votre très dense... Hvala lepa, gospod Žuej. Hvala lepa za vašo predstavitev. Prepričan sem, da bo to sprožilo razpravo. Torej, naj razložim pravila. Vsaka delegacija je prejela obrazec, s katerim se lahko prijavijo k besedi. Besedo bomo dali po vrsti, kot smo dobili prijave. Veseljem tukaj pozdravljam tudi mojega prijatelja, Miguel Angela Martineza, ki ga že dolgo nisem videl. Tri minute imate na voljo za tiste, ki boste dobili besedo. Na ekranu, na moji desni in levi, lahko vidite, kako teče čas. To je edini kraj, kjer levica pravi isto kot desnica. Torej, vmes pa lahko uporabite tudi modri karton, če želite besedo. Vsak poslanec lahko porabi ta modri karton, to pomeni, da lahko zastavite vprašanje za 30 sekund tistemu govorniku, ki je spregovoril. Ravno tako bo ta poslanec potem dobil 30 sekund za odgovor. Torej, Ima kdo vprašanje, kdo želi uporabiti modri kanton? Ne. Sedaj gremo eh, na govornike. Prvi ima besedo gospod Vidbrod iz Polskega senata. Izvolite, vi ste prvi. Imate čas, da otvorite razpravo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Današnja razprava je zelo v skladu z razpravami, ki potekajo po parlamentih v zvezi s finančno in gospodarsko krizo. Videli smo, koliko podrobnosti se je znašlo v naših razpravah in se, vsi se zavedamo, da bi lahko vsaka tema, ki jo bomo obravnavali v delovnih skupinah, bila eh, tema za razprava na plenarnem zasedanju. Vsi se strinjamo s tem, da potrebujemo ukrepe. Polska podpira takšne ukrepe, vendar pa najprej potrebujemo boljšo koordinacijo takšnih ukrepov na evropski kot na nacionalni ravni. Veliko stvari se odloča na nacionalni ravni zato, da bi zagotovili učinkovitost. Nimamo veliko časa, zato se bomo nekaterih vprašanj zgolj dotaknili tukaj, vendar pa mislimo, da je sedaj pravi trenutek za to, da premislimo, v katero smer se želimo pomikati. Gospodarska in finančna kriza v Evropi je skoraj končana, vendar pa veliko strokovnjakov na Portugalskem, v Španiji in v Grčiji meni, da je v teh državah kriza še vedno zelo globoka. In tisti, ki vidijo prve znake za oživljanje gospodarstva, vedo, da so ti znaki zelo krhki. Za ovajanje novih ukrepov za gospodarsko upravljanje in za izvajanje strategije 2020 moramo upoštevati proračunske omejitve držav članic v Evropski uniji. Korenite reforme javnih financ ne bodo pripeljale k velikopoteznim projektom. S čemer se moramo soočiti tudi z drugimi finančnimi vprašanji, kar so omenili že moje predhodniki. Na to lahko gledamo tudi kot na velikopotezne cilje v Evropski uniji, kot je zmanjšanje brezposobnosti in gospodarska rast. Mislim, da nam primankuje vizije glede tega, kako se soočiti z globalno konkurenco strani ZDA, z Kitajske in tako dalje. Takšni projekti kot so Galileo, ITER bi lahko zmanjšali vrzel med Evropsko unijo in med drugimi gospodarskimi vele silami. Nov proračun v novih finančnih perspektivah ne bo dovolj za to, da bi dosegli premostitev te vrzeli popolnoma. Torej, vprašanje se glasi, kako menite, da bomo dosegli te umestne cilje, ki smo se zastavili v strategiji 2020? kot naprimer tri odstotne BDP naložbe za raziskave in razvoj, kot veliko držav članic predlaga manjši odstotek. Najlepša hvala, da ste se držali svojega časa. Je kdo dvignil modro kartico? Ne. Sedaj damo besedo gospodu Duiliju, iz italijanskega parlamenta. Najlepša hvala, dober dan vsem. Predhodniki pred mano so rekli, da zagotovo ni vsaka težava ne vodi v uh, hude probleme in dejstvo je, da je ta uh, finančna in gospodarska kriza privedla do tega, da smo zagotovili večjo integracijo v Evropi. In to v vseh teh letih, ko smo toliko se ukvarjali z dolgim in kontroverznim projektom Evropske ustave nas je sedaj ta gospodarska kriza privedla do tega, da moramo izpeljati tak velik projekt eh, ponotenja trga prek konkretnih eh, stvari, ki naj bi odgovarjale pričakovanjem državljanov. Naj se vsi spomnimo tega, kar je rekel Jean Monnet, da samo gospodarska integracija, ki bo zagotovila dejansko solidarnost med državljani, bo prvič prikazala tudi prednosti Evropske unije in to bo pripeljalo do vedno tesnejše unije tudi na politični ravni. Strategija za leto 2020, gospodarsko upravljanje in tudi pravila notranjega trda lahko prispevajo k doseganju tega cilja, vendar pod pogojem, da inštitucije Evropske unije pri izvajanju teh strategij bodo dovolj pogumne in dovolj ambiciozne, eh, česar jim je do sedaj manjkalo. In torej mislim, da na prvem mestu moramo osredotočiti vse te urodja na gospodarsko rast in eh, zaposlenost, ne pa samo eh, častiti totem stabilnosti. Moramo zagotoviti, da imamo um, splošno zagotovljeno kakovost teh kakovosti, teh eh, ukrepov na nacionalni ravni, torej moramo ali bomo skrbeti za Uh, ustrezna orodja za izboljšanje znanja, izboljšanje infrastruktur. Poleg tega pa moramo razmišljati tudi o eh, škodljivi konkurenčnosti na področju davčne in gospodarske zakonodaje. Jaz bi se strinjal s tem, da uvedemo minimalno davčno stopnjo, prav zato, da ne bi prišlo do nepopoštene konkurence med različnimi državami članicami Evropske unije. Pred, eh, mislim, da je prav predhodni govornik omenil, da v strategiji 2020 in v reformi gospodarskega vodenja manjka, to, kar nam manjka, je, so pogoj za zunanje delovanje. Mislim, da ni določenih eh, scenarijev predvidenih na mednarodni ravni, na globalni ravni, kot če bi, na primer, razvoj Evropske unije bil popolnoma neodvisen od celotnega sveta. In še eno stvar bi rad eh, tukaj spomnil, da moramo zagotoviti enotno zastopanost Evropske unije v mednarodnih finančnih organizacijah, kot je mednarodni denarni sklad in tako dalje. Če ker nam dejansko pogodba daje pravno osebnost in nam to omogoča. In s tem zaključujem. Tudi jaz se strinjam, da moramo biti dovolj pogumni, da se um, pritožujemo nad neučinkovitostjo evropskih politik, če pa je evropski proračun tako omejen. E, dejstvo je v Italiji pač, da ne moremo. Uh, delati čudež, ko imamo suh, samo suhe fuge na voljo, ne, upam, da se tudi druge tako reče. Vsekakor dejstvo je, da če hočemo zagotoviti, da bo Evropa vplivna um, akterka na svetovni ravni, moramo vse te pogoje zagotoviti. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Ne vidim nobene modre kartice. Zato damo lahko besedo. A, da, modra kartica. Prosim, povejte, kdo ste. Prihajam iz Češkega senata. Rad bi nadaljeval v češčini. Imam vprašanje za mojega predhodnega govornika. Kaj menite, da je tako slabega na davkih? Vsi vemo namreč, da <clears throat> nizki davki pripeljejo k višjim prihodkom. <clears throat> Kaj je tako slabega na tem? Če sem pravilno razumel, gre za to. Imamo med različnimi državami članicami Evropske unije konkurenčnost in zato bi morali zagotoviti minimalno obdavčitev, torej stopnjo obdavčitve, zato da države lahko interno aplicirajo take pogoje, ki Ker dejstvo je, da določene države aplicirajo take pogoje, davčno veliko bolj ugodne, kar negativno vpliva na druge države članice. In če torej ne uskladimo teh davčnih politik znotraj Evropske unije, bomo znotraj Evropske unije zagotovo prišli do konkurenčnosti oziroma tekmovanja na znižanje, torej bo to vojna med reveži. In če sem pravilno prebral, to, kar so mi prej, kot to, kar, o čemer smo prej govorili, da bi bilo morda veljalo razmisliti o tem, da bi določili minimalni prag obdavčen, obdavčitve, eh, pod katerega se pač države ne bi smele pustiti, eh, spustiti, da ne bi prišlo do divje konkurence. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Vahalova. Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové. Proživamo dobo. Najlepša hvala. Gospod presejoči, gospe in gospodje, živimo v času globalnega gospodarstva in gospodarske krize, kot smo videli, zato trpijo banke, posamezniki in podjetja. Nobena država članica se ne more soočiti s krizo sama. Iz gospodarske krize smo se naučili nekaj zelo pomembnega. Trajnostne rasti ne moremo doseči s kratkoročnimi rešitvami za gospodarsko rast. Špekulacije in večanje profita pripelje k omejenim priložnostim za prihodnost. Naša gospodarska rast v Evropski uniji se mora soočiti v trajnostno rast. Mm, ni na ključje, da je trajnostna dolgoročna rast ključnega pomena za Evropsko unijo. Zelo pomembno je, da takšno mišljenje sprejmejo tudi evropska podjetja to je tudi zelo pomembno, ko se soočamo s podnebnimi spremembami in tudi zato, da si Evropska unija zastavi svoje lasne cilje za varstvo okolja in za socialno varstvo. Države članice, ki sprejmemo takšne ukrepe, so dolgoročno gledano dosti bolj uspešne kot tiste, ki se zrotočijo samo na liberalizacijo trga. države članice morajo same razvijati inovativno industrijo. Če lahko pogledamo naš primer, ko gre za proizvodnjo, mislim, da se je treba osredotočiti na dolgoročno rast Če pa gre za finančne storitve, potem moramo tukaj gledati kratkoročno. Ko govorimo o dolgoročnih projektih, moramo govoriti o kvalitetnih delovnih mestih, tudi v tistih državah, kjer je bila kriza najhujša. Kriza je prizadela predvsem tiste države, ki imajo zelo velik eh, delež gospodarstva, ki temelji na finančnih storitvah. Druge države članice, ki temeljijo na drugačnih vrstah gospodarstva, pa niso bile tako prizadete. Če bomo tako nadaljevali, bomo zmanjšali našo socialno varnost in socialni mir in stabilnost. Zato mislimo, da je zelo pomembno, da se dotočimo na takšen cilj v gospodarskem upravljanju. Zelo sem vesel, da lahko, da lahko sodelujem na tem srečanju in da se pogovarjamo o tem, kako lahko dosežemo trajnostno rast. Aha, vidimo modro kartico, izvolite lahko poveste vaše ime prosim eh, andrzej gałazewski polski sejm andrzej gałazewski iz polskega sejma gospod predsedujoči gospe in gospodje predhodni govornik je omenil razvoj in rast podjetij na podlagi trajnostne eh, rasti. Ni bil zelo navdušen nad ustvarjanjem dobička. Vendar pa imajo podjetja kot cilj ponavadi ustvarjanje dobička. Kako bomo torej spodbujali podjetja, da ustvarjajo trajnostno rast in kaj to pomeni za prihodnost? Izvolite na odgovor. Gospa Vahalova. Děkuji. Já si myslím, že firmy můžeme motivovat. Eh, Najlepša hvala. Mislim, da lahko motiviramo podjetja na različne načine. Lahko stvarimo različne spodbude za različne projekte in jih motiviramo za stvarjanje delovnih mest. In to moramo storiti na evropski ravni. Najlepša hvala. Sedaj pa imam čas dati besedo gospodu Lekleju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jean-Pierre Žije je zelo dobro pokazal, kako dobro se je izvala Evropska unija na gospodarsko krizo. Veliko krat slišemo kritike na račun Evropske unije, vendar pa je Evropska unija štirikrat posegla, ko je šlo za krizno stanje. in to tudi v preteklosti. Evropska unija je danes dosti bolj potrebna kot prej. Pred tremi, štirimi leti so ljudje govorili, da se svet spreminja, da življenje teče naprej, vendar pa smo sedaj videli, kakšno je stanje. Glede na to, da imamo vedno več držav, vzhajajočih gospodarstev, mislimo, da danes potrebujemo Evropo dosti bolj kot kajkoli prej. Evropski svet 28. in 29. oktobra je omenil poročilo eh, Van Rompuyja in svet je podprl evro in se odzval na krizo s tem, da so ustanovili poseben sklad. Države članice so pokazale, da se bodo zauzemale za dobro gospodarsko upravljanje. in tudi v moji državi smo oblikovali poročilo. Evropska unija je iz te krize izstopila še močnejša. Rad bi omenil še dvoje. Potrebujemo srečanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom mislimo, da lahko vsi, kaj prispevamo, vsi lahko razpravljamo o vsebinah dogajanja v Evropski uniji. Sam sem predlagal v našem parlamentu takšna srečanja, kjer bi lahko se srečali maja in razpravljali o proračunu. Tako bi organizirali konferenco med nacionalnimi parlamenti, med predsedniki odborov za proračun. Mislim, da moramo še bolj vlagati v prihodnost, v razkave razvoj, v obnovljive vire energije in tako dalje. Mislim, da bomo lahko resnično ukrepali samo, če bomo koordinirali nacionalne proračune. Najlepša hvala, Pierre. Ne vidim nobenega modrega kartona. Sedaj pa predajam predsedovanju mojemu prijatelju Martinezu. Vidite, da sedi že na pravem mestu, kajti njegov stol je dosti večji kot moj. Najlepša hvala. Sedaj dam besedo naslednjim govornikom. Naslednji je moj kolega gospod Odi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod minister, spoštovani kolegi. Rad bi se zahvalil za to, da ste organizirali današnje srečanje. vendar pa bi rad opozoril na to, da tukaj manjka evropskih poslancev. Zelo dobro bi bilo, da bi organizirali takšna srečanja takrat, ko ni sej odborov, kajti naši kolegi sodelujejo na odborih in zato bi bilo dobro, da bi imeli več časa na razpolago. Moj prijatelj Leki ima prav, ko pravi, da potrebujemo koordinacijo med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, da bi se tako izognili rivalstvu, ki se lahko pojavi med nami. Še posebej bi rad povdaril to, da politične skupine v Evropskem parlamentu objavljajo karikature predsednikov vlad, kot naprimer v primeru gospe Merkel in gospoda Sarkozija, ko sta se srečala v Dovilu. Želela sta prepričati ruskega predsednika, da gre na srečanje NATO, vendar pa je šlo predvsem zato, da sta se Nemčija in Francija pogovarjali o gospodarskem upravljanju. Kaj bomo storili na evropski ravni? Rad bi predlagal naslednje. Finančna revizija na evropski ravni. Kot je že omenil naš kolega Lamasur, potreb, imamo torej carinsko unijo 27 držav članic, Torej, če bomo združili naše javne finance, bomo lahko veliko prihranili. Mogoče lahko prepričamo naša računska sodišča, da opravimo evropsko revizijo, zato da vidimo, na kolikšni meri bi lahko zmanjšali stroške na področju obrambe in tako dalje. To bi bilo zelo dobro če bi lahko to storili v tem evropskem semestru. Mi predstavljamo namreč državljansko razsežnost na politični ravni, zato je bi bilo dobro, da bi resnično dosegli koordinacijo na tej ravni, poleg koordinacije, ki jo upravljajo že na vladni ravni držav članic. državljani ne vedo, zakaj gre, ko govorimo o medvladnih srečanjih ali o medparlamentarnih srečanjih. Včasih smo tisti, ki nadzorujemo naše izvršne oblasti, včasih so to druge ustanove, vendar pa mislim, da se moramo vsi združiti in delovati skupaj zato, da bomo skupaj z državami članicami in evropskimi ustanovami se lahko soočali z velikimi izzivi v Evropski uniji. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste se držali časa. Gospa Ashton je v odboru, kjer so tudi sam, zato teh poslancev ni. Ne moremo biti namreč prisotni posod. Ponavadi pa poslanci prosijo, da se takšna srečanja organizira v tednu odborov, ne v tednu bližnji skupin. Zelo je komplicirano, treba je namreč upoštevati tudi časovne koledarje našega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Gospod Filip iz Romunskega senata. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, najprej bi rad čestital za to, da ste se odločili, da bomo organizirali današnje srečanje, kot tudi za to pobudo, da bomo razpravljali o prihodnosti Evrope. Če želimo ali ne, smo tukaj zato, da govorimo o tem, kaj se bo zgodilo po tej krizi. Najpomembnejše vprašanje je, ki ga bodo zastavljali naši državljani. Kaj se bo zgodilo po krizi? Bodo prišli boljši časi ali teh ne bo? Spominjam se, ko sem bil evropski poslanec in sem bil v Štrasburu, ko je prišel predsednik Francije Sarkozy, ki je napovedal začetek gospodarske krize. To je bilo 15. septembra. Ne vem, če se je čas ustavil, ker vidim, da se je ustavilo pri treh minutah, ampak bom nadaljeval. Torej, Zato smo ustanovili odbor za gospodarsko krizo, da bi analizirali razloge in posledice in se odločili, kako se bomo soočili s to krizo. Zato mislim, da je treba zastaviti vprašanje, je ta odbor deloval dobro ali ne. Vendar pa je že to dobro, da sploh obstaja. Takšna srečanja so potrebna, vendar pa obstaja ena težava. Mislim, da bi bilo dobro, da ne bi šlo samo za posamezna srečanja, ampak da bi jih ponavljali, kajti od tega je odvisna verodostojnost naše politične, eh, političnega dela, torej naša verodostojnost v očeh naših voljivcev mislim, da je treba pokazati, kaj se odloča na evropski ravni. In zato je treba imeti to komunikacijo med nacionalnimi parlamenti in evropskim parlamentom. Tako namreč državljani lažje razumejo logiko, ki, želi, ki leži za odločitvami, za direktivami in tako dalje. Mislim, da obstaja kar nekaj dosijejev v Evropskem parlamentu, gre za evropska vprašanja, evropske pristojnosti, energija, namreč zmanjšanje emisij ali pa področje kohezijskih skladov za naslednje finančno obdobje. To so vprašanja, ki še niso rešena. Soočamo pa se tudi z novim svežnjem, ki ga je prinesla kriza. Države članice namreč želijo rešiti to situacijo. Jasno je, da Romunija podpira ta svežen, ki ga obravnava v Evropskem parlamentu, v komisiji in svetu. Vendar pa ponavljam, Zelo pomembno je, da ohranimo komunikacijo med Evropskim parlamentom in med nacionalnimi parlamenti. Takšno komunikacijo je treba razvijati tako, kot je treba, kajti od tega je odvisna naša verodostojnost, izvajanje teh področji in te zakonodaje na evropski ravni. Če tega ne bomo storili, kaj se bo zgodilo? Bogati bodo postali še bogatejši, revni pa še revnejši. To je zelo pomembno in mislim, da moramo tisti, ki imamo možnost odločenja, razmisliti o tem. Najlepša hvala. Ne vem, mogoče je ura prepoznala, da ste bivši evropski poslanec in ni začela takoj teči, vam je dala več časa na voljo. Sedaj pa je ima besedo gospod Van Mobel. De. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Neposredno bi se navezal na besede Andreja Floja, ki je rekel, da je Evropska komisija naredila premalo, da bi zagotovila bolj pravično porazdelitev dobičkov oziroma dohodkov v Evropi. In vse kaže, tako se vsaj zdi, da je kriza nastala zaradi neustreznega eh, gospodarskega in finančnega usklajevanja. Dejstvo pa je, da imamo tukaj nepravilne sisteme. Dejstvo je, da so na nizozemskom nacionalni organi pripravljeni rešiti velike firme, recimo celotno um, avtomobilsko industrijo, pa, predvsem pa banke, zelo malo pa naredijo za državljane in skepticizem, ki ga kažejo državljani, do Evrope je popolnoma upravičen. Eh, tudi nevarnost oziroma brezposelnost, ki grozi državljanom, to dodatno upravičuje. Imamo celo vrsto vprašanj tukaj in tisto prvo vprašanje je, ali ne bi bilo treba preučiti, eh, če neoli, on, razmisliti o tej neoliberalistični ekonomiji, neoliberalistični ekonomiji, ki se eh, promovira tukaj v Evropi ali ne bi bilo e, treba razmisliti recimo o privatizaciji tudi pošte, ki na Nizozemskem prav zaradi tega, izgubi, zaradi tega izgubimo številna e, delovna mesta. In torej, če se skušamo boriti proti revščini in proti brezposelnosti, ne bomo tega dosegli, če ne bomo tega postavili na prvo mesto in ne bomo zagotovili, da bo gospodarstvo večje in močnejše. Ali ne bi morda bila vloga nacionalnih parlamentov ta, da prenesejo te skrbi eh, državljanov v Evropski parlament in da se zmanjšajo razlike v zaslužkih ter da se zagotovi večja solidarnost, ta kriza v Evropskem parlamentu lahko okrepi še krizo v zaupanje in krizo v zaupanje v Evropsko unijo, ki nam je zagotovila to varnost. Sedaj bomo zaključili seznam govornikov, ker imamo zelo malo časa in radi bi slišali tudi odgovor gospoda Žujeja. Gospa Lunaček ima besedo. Uh, Najlepša hvala. Kot eh, bivša poslanka nacionalnega parlamenta z veseljem. Uh, vidim, da imamo tukaj kar nekaj kolegov in kolegic iz uh, Avstrije. Sedaj sem evropska poslanka in bi se rada navezala na vprašanje, ki je bilo omenjeno in ste ga vi, gospod predsedujoči, omenili. In dejstvo je, da imamo malo evropskih poslancev tukaj. V prihodnosti bi morali zagotoviti, da se odbore, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, ne organizirajo, organizirajo sočasno za druge odbore to ni problem, ampak recimo naš odbor pa odbor za gospodarstvo. In zato bi gospod pred, predsedujoči predlagala, da to predstavite uh, konferencije predsednikov. Kar zadeva koordinacijo med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, se mi to zdi zelo pozitivno, ker zelo pogosto, zlašti, zlašti v podobnih situacijah, zahtevamo prav v Evropskem parlamentu večjo usklajenosti z nacionalnimi parlamenti. Radi bi imeli tudi večji nadzor nad nacionalnimi proračuni. Zelo pogosto namreč se dogaja in večina se bo strinjala z mano tukaj v Evropskem parlamentu, da potrebujemo večji nadzor uh, strani Eurostata nad nacionalnimi parlamenti, prav zato, da se izognemo takšnim krizam, kot jih imamo sedaj. To se dogaja pogosto v nacionalnih parlamentih, da se upirajo takšnemu nadzoru in zato bi morali organizirati skupne nadzor eh, tudi s eh, zmešanimi odbori, Um, nacionalnim in evropskim uh, odborom za nadzor proračuna. Prav zato, da se bolje spoznamo, da bolje razumemo drug drugega in prepričana sem, da bi na ta način lahko tudi uh, okrepili bolj evropsko razumevanje celotne situacije, ne pa samo z vidika nacionalnega proračuna. Evropski parlament je pripravil zelo zanimive predloge da bi se spoparjeli s podobnimi krizami v prihodnosti na ravni sveta, pa teh predlogov niso upoštevali tako, kot bi si mi želeli. Težava pa je in sedaj vas sprašujem, če se strinjate z mano, da vidim, če gledate enako na zadevo tako, kot je, da eh, poslanci pridejo nazaj in pred nacionalnim parlamentom pravijo, da ja, Bruselj ni sposoben tega narediti. In to je težava, ki jo moramo rešiti, po mojem mnenju. Eh, Nekateri evropski poslanci so imeli zelo konkretne, zelo močne predloge. Naprimer, um, pripravili smo konkreten predlog za obdavčitvi uh, finančnih transakcij, pripravili smo konkreten predlog v nacionalnem uh, Na nacionalni ravni so tudi nekateri nacionalni poslanci predvideli tak davek, vendar potem sva stvar ni skala, šla skozi. In zato bi vas prosila tukaj za sodelovanje z nacionalnih parlamentov, da zagotovimo boljšo usklajenost z Evropskim parlamentom, boljši nadzor nad nacionalnimi proračuni, prav zato predvsem, da se zagotovi usklajenost na uh, finančnem oziroma davčnem področju, ker. Nacionalni proračuni potrebujejo sredstva, to je jasno, to je tudi vse pri srcu zelo moj. Eh, skupini radi bi postopno opustili fosilna goriva in uporabljali obnovljive vire. In to so temeljna vprašanja, ki jih moramo eh, rešiti za evropske državljane in se tako spoprijeti s vsemi izzivi, ki nam jih postavlja ekonomska kriza. Hvala. Prisluhnimo Albertu Kosti. Se opravičujem, gospod predsedujoči, hotel sem uporabiti modro kartico ali smem. Torej, Pravilo številka ena. Najprej moramo vprašati gospod Lunaček, če sprejme vprašanje. To je v skladu s poslovnikom. Gospa Lunaček, spremete? Da, imate na, ča, eh, na voljo samo pol minute in pol minute potem za odgovor. Izvolite. Najlepša hvala. Poslanka Lunaček nas je spomnila na potrebo, da bi države članice razumele eh, potrebo po večjem nadzoru nad nacionalnimi proračuni. Ampak če pridemo do tega, da se nekdo vmešava na nacionalne eh, proračune, če bomo to vplivalo na eh, pokojninske sklade, bodo to nacionalni parlamenti teže sprejeli. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Ena izmed posledic eh, finančne krize in gospodarske krize v Evropski uniji, pa tudi po celotnem svetu, je bila ta, da ker imamo skupni trg in ker ima večina držav članic skupno valuto, kljub temu nimamo nadzora nad nacionalnimi proračuni in to je privedlo do takšnih kriz, kot smo imeli, naprimer v Grčiji. In pomankanje konkretnih, dejanskih, zanesljivih informacij o stanju v državah je privedlo do, do, do teh težav. Nekateri tukaj gledajo na to kot na umešavanje, ampak govor, če govorim, govorimo o notranjem trgu, potem ne gre za umešavanje. Ali imamo Evropsko unijo s skupnim trgom, s skupnimi standardi, ki veljajo za vse, potem to velja za vse in za vse vidi. Hvala, Alberto. Obrigado, president. Najlepša hvala, gospod predsedujoči zamisel, da bi to krizo spremenili v priložnost in uvedli eh, nadzor oziroma upravljanje nad eh, gospodarstvom, je nekaj zelo dobrodošlega, tudi celo nujnega. Zato je zelo pomembno, da ne bi te reforme, ki jih imamo sedaj v teku, ustavili s tem, da dajamo malo preveč previdne odgovore. In navajam štiri primere iz aktualnega političnega dogajanja prva točka, naprimer, vedno večje sankcije. Že samo zamisel, da evropskim državljanom predstavimo vse hujše kazni, sankcije za države, ki, kr ki kršijo te pravila, kot to, da je odgovor na krizo, je negativno sporočanje. To je atentat na zaupanje državljanov in je nekaj perverznega, ker nas spominja, da že obstajajo sankcije, da že obstajajo pravila. ki onemogočajo državam članicam, da bi se obnašala na določen način. In seveda evropski organi tukaj pozitivno delujejo, vendar predpostavljajo, da najprej delujejo tukaj nacionalni parlamenti, morajo nacionalni parlamenti prvi ukrepati, da ne bi v drugem obdobju šele šele se ukvarjali, v evropskem semestru se ukvarjali s, te, s parametri, ki so bili določeni v prvem Eh, v prvem semestru. Druga točka, eh, integriteta evropskega procesa. Ta proces mora ostati demokratičen in odprt. Ne smemo vnaprej že določati vsebin evropskega porle, projekta in vse to pod okriljem eh, nekega eh, sveta, ki nima zakonodajne pristojnosti po Lizbonski pogodbi. Ampak to je dejstvo, do katerega smo prišli. In ne more sedaj ta posebna skupina, ki je to naredila, vzpostaviti precedensa, ki bo potem vplival na zakonodajni proces, tako da ga bo popolnoma spremenil. In na zadnje, revizija Lizmonske eh, pogodbe. Takoj, ko je Lizbonska pogodba vstopila v pogodbo, bomo sedaj že revidirali to pogodbo. Sedaj, ali bomo vsem evropskim državljanom dali eno pozitivno novico, ali pa je sploh Eh, nima nobenega smisla, da to počnemo. Ali bomo nacionalnim parlamentom dali možnost, da sodelujejo v reviziji Lizbonske pogodbe, ali pa. To nima smisla. Ne, morda nima, ni smiselno razmišljati o tem, da so težave že rešene, če se sploh njimi ne spoprijemamo, uh, ker gre za, ne gre za poenostavljeno revizijo. Ni to določilo evropske, eh, od Lizbonske. Milan Zver. Gospod Milan Zver iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Eh, drage kolegice in kolegi, najprej bi rad izrazil veselje, da imam to priložnost govoriti na tem srečanju in hkrati tudi žalost, ker je evropskih poslancev tako malo danes tukaj in predlagam, da se vse politične skupine prihodnje dogovorijo, oblikujejo delegacije in so prisotne Leti, to je sovrsten praznik, kadar lahko soočimo mnenje za predstavniki nacionalnih parlamentov. Ampak tisto, kar bi rad povedal, je naslednje. Politiki, ekonomisti, uradniki, e, finančniki nas ne bodo trajno potegnili iz te krize. Lahko nas potegnejo začasno. E, kaj mislim s tem? E, že v poročilu Monti je zapisano, da obvlada kar velik prepad med tistim, kar ponuja Eh, izobraževalni sistemi ali kar ponujajo izobraževalni sistemi v evropi in tisto kar eh, so potrebe trga dela. Eh, vi lahko takoj spoznate da je nekaj z izobraževalnimi sistemi narobe če producirajo nekaj kar trg dela ne sprejme in v poročilu monti je jasno zapisano da so celo v času negativne gospodarske rasti prosta nekatera delovna mesta nekateri eh, profili ki jih evropsko gospodarstvo nujno potrebuje pa jih nima kje dobiti. torej eh, moja teza je ali pa moja želja je da se vsi skupaj pozabavamo najprej s bolj temeljito reformo izobraževalnih sistemov v nacionalnih državah državah članicah tako na ravni srednjega izobraževanja poklicnega temu se reče kopenhagenski proces kakor tudi na ravni visokošolskega izobraževanja ki ga imenujemo bolonjski proces oba procesa moramo eh, še bolj utrditi in pospešiti če želimo da bo evropska ekonomija dobila tiste poklicne profile ki jih potrebuje hvala lepa E Najlepša hvala. Zelo obžalujem, vendar pa smo zaključili seznam govornikov. Če ne, ne bomo slišali odgovorov gospoda Žujeja. Mislim, da nas njegov odgovor se zelo zanima. Zato se opravičujem, če ne morem več dodajati govornikov na seznam govorcev. Sedaj pa ima besedo gospod Sevcik iz Češkega senata. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vam, da ste organizirali ta zelo pomemben, pomemben sestanek. Tega ne moremo nadomestiti z drugim sestankom. Nimamo priložnosti, drugih priložnosti, da obravnavamo takšnih vprašanj. Uh, kot le samo na takih medparlamentarnih odborih. Že pred krizo smo govorili o konkurenčnosti evropskega gospodarstva. E, takrat smo razmišljali o lizmovski strategiji. Potem, ko smo doživeli krizo, je razprava o konkurenčnosti postala veliko bolj konkretna, veliko bolj privlačna. In lahko bi celo rekel, da dejstvo, da smo pot, na, verjetno potrebovali takšno krizo in Evropska unija se je zelo dobro obnašala v tej krizi. To je že rekel gospod Žije in se mu za to tudi zahvaljujem. Naredili smo korak naprej, uspeli smo se izogniti izkušnjavam protekcionizma in to je temeljnega pomena. Na ta način smo namreč dokazali, da smo solidarni do vseh. Niso bili vsi sposobni tega narediti. Evropska unija pa je to zmogla narediti. In, um, Gospod Žvaje je tudi to uh, izpostavil in tudi osebno bi se mu rad zahvalil za vsa njegova prizadevanja. Sedaj pa vidimo, da bi nekatere države raje uh, ščitile svoje notranje trge, druge države bi zahtevale boljšo urede, urejenost, boljšo ureditev tega trga. Uh, Ehm, v nekaterih primerjih pa so ta prizadevanja popolnoma eh, protislovna. In zato bi rad zvedel, kaj menijo, da bi Evropski parlament moral izbrati, katera odločitev se bo dejansko izbrala in kako lahko te različna prizadevanja med seboj uskladimo. Najlepša hvala. Kristof Kareš iz francoskega parlamenta ima sedaj besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Po Pieru Lekijeju in Žaj Pieru Žujeju. Sem dobil še jaz besedo, ona dva sta že nekaj veliko zanimivega povedala, jaz bi samo dopolnil. In sicer dve besedi o naslovu našega posveta, torej on stran krize, katera je prihodnost za Evropo. Ampak dejstvo je, da smo v Evropi in v številnih državah še v popolnoma v krizi, še nismo uh, zapustili te krize in perspektive za izhod iz te krize so pač medle. In um, čeprav smo jasno videli, da se je Evropa uspela izogniti najhujšim posledicam, je dejstvo, da se sami krizi nismo izognili. In dva vidika bi tukaj izpostavil. Prvi je, da bi po mojem mnenju morali zagotoviti, da bi politike za um, proračunske rebalanse, ki so pač pomembne, ne vplivale negativno na rast. tako kot je Ober eh, izpostavil za celo vrsto različnih držav. In zato moramo zagotoviti, da ko uvajamo rebalanse proračunov, moramo v teh državah članicah vsekakor zagotoviti dovolj visoko povpraševanje, da zagotovimo še tudi gospodarsko rast. Drugi vidik je ta, da potrebujemo takšno politiko investicij, ki bi jo lahko dolgoročno izvajali na evropski ravni na poenostavljen način, ker obstaja tukaj nevarnost, da vse naložbene politike, ki se Eh, pripravljajo za prihodnost, se tukaj žrtvujejo prav zaradi te proračunske discipline. V imenu proračunske discipline izgubimo prihodnost. Zato moramo prav na evropski ravni zagotoviti celo vrsto pobud. pobud. Sedaj imamo tukaj na evropski ravni, ravni um, tukaj malo pobud in obstaja nevarnost, da se bo tudi evropski proračun skrčil prav zaradi teh Eh, finančnih, fina, zaradi finančne discipline v številnih državah članicah. Pomislimo samo na, na razplave, ki so potekale na zadnjem Evropskem svetu. Strategija 2020 nima sploh zagotovljenih finančnih sredstev za iz, svoje izvajanje in zato bi morali za, najti uh, sredstva za maje, male investicije. Govorili smo o um, spodbujanju nacionalnih programov za naložbe. Seveda je to nekaj dobrega, ampak ali ne bi mogli razmisliti o nečem veliko bolj široko poteznem, recimo kakšnem evropskem posojilu, ki bi omogočilo državam članicam, da zastavijo in izvajo politike za prihodnost? Hvala. Sedaj pa poslanec Čelmer iz Nemškega Bundestaga. Ja, Ne vemo, če smo že krizo premagali, vemo pa čisto jasno, da moramo storiti vse, da se takšna kriza ne bo več ponovila. Kaj ti, če bi se ponovila, bi koma imeli možnost, da bi jo premagali. Poglejmo si, kako, kakšni so eh, sklepi oziroma rezultati te krize, kaj se je zgodilo. In Evropskemu parlamentu moram tukaj izraziti kompliment, bil je zelo angažiran in vključil se je v proces eh, sprejemanja sklepov ali tega, kar smo se iz krize naučili, torej vzpostavili so finančni nadzor in tu je Evropski parlament res opravil pomembno delo. Škoda je, da pri današnjem eh, srečanju ni več evropskih poslancev zelo bi lahko potem poglobili dialog, morda naslednjič. Moje vprašanje, kakšni so zdaj eh, sklepi, ki jih lahko iz te krize potegnemo? In vprašati se moramo, kdo dejansko plačuje za to krizo. Do zdaj so bili to državljani, to so bili dejo, delojemalci, ti so plačali. En inštrument pa obstaja, da bi lahko tudi tisti, ki bi se, tisti se udeležili pri stroški krize, ki so jo povzročili. To so in to bi dosegli, če bi uvedli um, davke na finančne, trans, uh, tran, finančne transakcije. In to je zelo pomembno. Finančni, eh, torej transakcijski davek bi omogočil, da bi uporabili sredstva ali dobili sredstva, s katerimi bi lahko stroške krize vsaj delno financirali in eh, s tem bi lahko to norost finančnih trgov na nek način zavrli in vključili pri plačevanju tudi tiste, ki so eh, povzročili krizo v Nemčiji je široka podpora za takšen ukrep, torej za transakcijski um, davek, da bi to uvedli vsaj regionalno, to bi bilo možno vsaj v Evropi ali pa vsaj v evroobmočju in to zagovarja. Sedaj pa ima besedo Krajner. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko sem sodeloval na takšnih srečanjih skupnih parlamentov in nikoli niso bili evropski, poslanci Evropskega parlamenta v večjem številu udeleženi. Mislim, da to ni nič povezano z sestanki različnih eh, komisij. To se dogaja tudi v nacionalnih parlamentih in zato bi rad um, spodbudil, da bi morda dali besedo ne dva proti ena, ampak pet proti ena govorcem, da bi kaj imeli od tega. Rad bi povedal nekaj o harmonizaciji davkov. Seveda velja, da bi nižji davki v neki državi uh, torej, pripeljalo do morda boljše eh, situacije, vendar to gre v breme drugih držav. In druge države bi morale potem enako ukrepati pri davkih drugače, kar pa se eh, stiškodujejo medsebojno. Če pa bi nižje davke uvedli, že leta dolgo se trudijo, naprimer, da bi harmonizirali davčno osnovo eh, podjetij. Istočasno pa, če hočemo harmonizacijo doseč, pa ne moremo istočasno nizke davke uvesti, kaj ti. To bi bilo težko na evropski ravni doseči in sploh bi bilo težko ugotoviti, kje so potem nižji davki ali ne, kajti obstajajo različni načini izračuva, izračunavanja davkov. Želel bi še povdariti, da je ta finančni transakcijski davek nekaj zelo pomembnega. In če bi, in če bi bili v Evropi takšna nasprotja proti temu, potem bi morda ravno v evroobmočju to eh, prvo uvedli in res so zaenkrat plačevali za to krizo eh, delojemalci in upokojenci in tako dalje. Eh, tisti pa, ki so imeli korist od vseh eh, ukrepov za te krize, pa niso še nič prispevali. Liter mleka in za liter mleka je 5 do 20 procentni davek in določene stvari bi morali, torej na nekatere stvari biti pozorni zaradi tega, ker škodujejo vsem. Delnice pa niso nič obdavčene. Zaključujemo z gospodom Faskelem iz nacionalnega parlamenta iz Francije. Hvala, gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, se opravičujem, se opravičujem. Dobili smo modro kartico, da vidimo. Ali se lahko predstavite? Imate vprašanje za gospoda Krajnerja? Joran Peterson iz Švedske. Joran Peterson iz Švedske. Poslanec Krajner, ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje poslanca Petršna? jaz pa imam vprašanje če ga imate trideset kar zadeva obdavčitev finančnih transakcij ali imate kje izkušnje iz kakšne države ki jih jo je, je že uvedla tak davek in če ni takšnih izkušenj ni precedensov potem mi dovolite da omenim primer švedske ki je takšen podoben davek uvedla že v 80-ih letih. Približno eno leto je trajal ta, je bil veljavi ta davek, potem pa so ga ukinili. Ja, ich, ich, spek... Torej, poznam oziroma vem, da je imela Švedska določen borzni davek, ki ga je potem odpravila po enem letu. To je povezano tudi s tem, da če to stori ena sama država, potem je to lažje prenesti tudi na druge države. In... Hmm. Dansk, eh, Švedska je blizu Danski in tudi Danska je hitro lahko opazila, da če to sami storite, oziroma če Švedska opazila, da če sami storite, da boste imeli velike probleme, ampak zato je treba stvari zastaviti na širšo osnovo in uh, v to potegniti čim večji del sveta. Zato bi zagovarjal to, da uh, Švedska tukaj predstavi tudi svoje izkušnje in da ne stoji ob strani, ko to uvedejo drugi, temveč eh, da podpre to tudi sama, tako da to postane uspeh. Najlepša hvala, uh, gospod Krajner. Sedaj nadaljujemo z razpravo. Zadnji govornik, gospod Faskel, ima tri minute. Hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Predstavljam gospoda Oleja iz odbora za finančne zadeve oziroma gospodarske zadeve nacionalnega parlamenta. Uh, Eh, z veseljem sem prisluhnil eh, kolegu, ki je bil uh, evropski eh, sekretar za finančne zadeve. In dejstvo je, da ne potrebujemo manj Evrope, potrebujemo, potrebujemo več Evrope. Soočamo se namreč ne samo z gospodarskimi, ampak tudi političnimi vprašanji. No, z notranjega vidika so to gospodarska vprašanja, ker skupni trg še ni popolnoma izgrajen. Imamo še velike špekulacije na področju okolja, socialnih vprašanj, finančnih zadev. In nekega jutrišnjega dne bi morali biti sposobni doseči večjo harmonizacijo na področju predpisov in zakonov v državah članicah, če hočemo resnično zagotoviti, da bodo vse naše podjetja lahko popolnoma pošteno konkurirala med sabo. Drugi izziv, s katerim se moramo soočiti, je so izziv gospodarstva. Gospodarski izziv in zovemo nastopanje Evropske unije na mednarodni sceni. Evropa je sicer vedno zagovarjala svoje. Em, interese na mednarodni sceni, najprej v Vegatu, potem v Evrop, eh, svetovni trgovinski organizaciji. In nekega jutrišnjega dne bo morala Evropa nastopiti eh, enotno, z enim glasom, pri čemer se bodo držav, določene države članice morale odreči svojemu, za, eh, svojemu individualnemu zastopanju v teh, na med, teh mednarodnih forumih, ko si zagotavljajo ne vem, pogodbe s Kitajsko ali kaj podobnega. Danes eh, vse kaže, da se nekako uveljavlja zamisel recipročnosti z vsemi partnerji. Poleg tega pa imamo tukaj še politično eh, ideologijo, ki je spremenjena, ker uh, je, smo uvedli Lizbonsko pogodbo, po kateri ima Evropska unija splavno osebnost in to bi morali bolje izvesti. Še vedno pa imamo preveč zapleten uh, sistem inštitucij na ravni Evropske unije. Nekdo je kot Štos rekel, katera je telefonska številka Evrope, ker ker na svetovni ravni še vedno, na svetovni sceni Evropa še ne obstaja. In sedaj bom vrnil jaz tisto. Bom vprašal še enkrat, katera je telefonska številka Evrope? Evropo moramo bolje videti na mednarodni ravni, mora biti bolj vidna in tudi znotraj same Evropske unije, notranji trg, naprimer, mora biti jasno voden. Ne morem Mo lahko lepo zdravim francoskega in nemška prizadevanja, da bi imeli evropsko ureditev eh, tako finančnih kot gospodarskih trgov, ker vemo, da imamo tako gospodarski kot eh, politični vidik, ki sta neločljiva iz eh, sam Šuman je to leta 1950. Torej moramo imeti Evropsko unijo, ki bo enotna na gospodarski in tudi politični ravni. Najlepša hvala. S temi besedami smo zaključili krog govorov, malo smo uh, v zamudi s časom, vendar bomo sedaj dali besedo še kolegu Žujeju, da odgovori na različna vprašanja, ki so bila postavljena. Ob tej priložnosti bi se mu zahvalil ne samo za to, da je danes tukaj in da je in za to, kar je danes tukaj rekel, ampak za vse delo, ki ga je opravil v šestih mesecih francoskega predsedovanja. Takrat smo uh, z vami delovali zelo blizu in smo lahko uh, res cenili vaše prizadevanje. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za te prijazne besede. Ne vem, če si zaslužim te vljudne besede, ampak vsekakor se vam eh, za nje zahvaljujem. Skušal bom odgovoriti nekako v svežnju na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Nekatera vprašanja bom prepustil poslancu Martinezu, torej bo naloga njegova, da na nje odgovori. To so vsa vprašanja, ki zadevajo usmeritve parlamenta. Se bom izognil, da bi jaz to osebno komentiral. Tri pripombe vsebinske pripombe bi imel na vse to, kar je bilo rečeno. Številni ste rekli in mi je tudi eh, nekako z veseljem ugotavljam, da je do tega prišlo prav na srečanju med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Ne, mnogi ste se. se Eh, dotaknili vprašanja virov, nacionalnih proračunov. Ne bom si delal sedaj tukaj utvar, vendar sem prepričan, da je nujno potreben dialog med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom o nacionalnih proračunih. Ker v tej krizi zaupanja, ki jo sedaj doživljamo, ne smemo zapasti v to razmišljanje, da lahko naredimo nek evropski projekt, če nimamo ustreznih sredstev, to je neodgovorno, če nimamo sredstev, če menimo, da moramo nekje prihraniti denar in ga ne smemo porabiti, potem to moramo to tudi jasno povedati, moramo biti do svojih državljanov pošteni, iskreni in transparentni. Nič nam ne prepoveduje, da to, kar delamo na ravni skupnosti, ko sprejemamo evropski proračun, da to ne delamo na, uh, na račun drugih politik. Tudi tukaj bo Evropa ocenjena na, na, na spodvidika finančne strategije. In tukaj se navezujem na še druge besede. Poslanec Kareš je to rekel. Najhuje, kar lahko naredimo, je, da pripravimo neke strategije, nimamo pa nobenih finančnih sredstev finančni trgi imajo zelo sofisticirane metode, celo pretirano sofisticirane metode, delujejo pa zelo, po zelo preprostem principu. Če imamo strategijo, jo moramo financirati in pika. In danes tukaj ni nobene razlike med tem, kar se dogaja na ravni inštitucij ali na ravni zasebnih operaterjev na trgu. Drugo razmišljanje, ki je tukaj pomembno in se opravičujem, če vam to pravim prav tukaj, ampak dejstvo je, moramo biti sposobni prisluhniti trgom. Trg namreč postavlja zelo upravičene vprašanja in upravičene zahteve v njih Sami ste zastavili dve vrsti vprašanj, ki se pojavljata tudi na trgu. Naprimer, dialektika med dolgoroč, dolgoročnim in kratkoročnim gledanjem. In tukaj se postavijo vprašanja financiranja razvoja raziskav, vzdržnih politik, eh, eh, vseh različnih eh, politik financiranja. Na vsa ta vprašanja moramo odgovoriti, ker so to dolgoročna vprašanja. Istočasno pa moramo razmišljati tudi o čas, kratkoročnih vprašanjih na prilagajanje eh, na nacionalnih valut, na vprašanje vodenja, upravljanja evra. Eh, oziroma monetarne politike za evro. Na vsa ta vprašanja moramo biti sposobni odgovoriti. Moramo biti sposobni odgovoriti na obravnavanje, naprimer, nacionalnih dolgov in uh, usklajenostjo z na, uh, evropsko uh, skupno valuto. Moramo odgovoriti na vprašanja, ki zadevajo transparentnost bank, transparentno poslovanje bank. Uh, in povezav mi med uh, javnim dolgom in reševanjem bank. To so vse kratkoročna vprašanja, ki si zaslužijo nek odgovor. In spet tukaj moramo biti zelo jasni, zelo jasno moramo vzpostaviti to dialektiko med kratkoročnimi in srednjeročnimi vprašanji. Jasno moramo pojasniti tudi in se moramo razčistiti, če hoče Evropska unija imeti bolj jasne politike. Naprimer, kar zadeva evropske um, posojilo, ali e, omejitev zadolževanja, ali pa lahko rečemo, ampak moramo iskreno reči, da se nočemo pretirano vmešavati, potem pa imamo drugo, ali pa hočemo narediti nekaj pod na področju obdavčitve, spet vprašanje, ki se je pojavljalo danes v dvorani. In to moramo svojim part, partnerjem zelo jasno povedati. Torej potrebujemo zelo jasno dialektiko, kot sem že rekel, med kratkoročnimi in srednjeročnimi cili ter ukrepi. Številni ste omenili vprašanja, ki se navezujejo na različne politike in naj tukaj čisto konkretno omenim povezavo med politikami, ki jih imamo za uh, odpravo napak, torej korektivnimi ukrepi in politiko, ki je pripravljena za gospodarsko rast. Ne zahtevamo tukaj um, strogo uh, Eh, samo finančne discipline, proračunske discipline, ampak dejstvo je, da zahtevamo nekaj, kar bo zagotovilo, da se popravijo javne finance, da se pa zagotovi tudi gospodarska rast. In spet zato potrebujemo čitljivo ekonomijo, torej neke transparentno zadevo, ki lahko razjasni vse dvome uh, vlagateljem, sicer jih ne bomo imeli. Seveda se strinjam uh, s Colmerjem in uh, drugimi poslanci, ki so izpostavili dejstvo, da je Evropska unija bila sposobna preživeti, prebroditi krizo, ki je še ni povsem zapustila, pot bo še težavna, morali bomo narediti tudi nekaj korakov nazaj, ampak dejstvo je, da moramo prav zaradi tega določiti zelo dobro usklajeno strategijo za to dialektiko oziroma med finančno, proračunsko disciplino na eni strani in gospodarsko rastejo na drugi. In to pomeni, da tudi ne moremo uh, tržne zahteve samo tako z enim samim gibom odpraviti. Moramo biti sposobni prisluhniti, pa tudi nadzorovati, sankcionirati in se boriti proti norosti, ki se pojavlja na trgu. In če citiram poslanca Celmera in druge, uh, Tudi tukaj potrebujemo popolnoma, popolno jasnost, kot je poslanec Van Brmen rekel, potrebujemo tukaj res na novo premisliti o teh neoliberalnih politikih, ki so se na novo uvedle na trg. Mislim, da se nam ni treba bati, ko se borimo proti pretirani volatilnosti na trgu, proti neobstoječi transparentnosti na določenih trgih ali v primeru določenih inštrumentov. Tukaj mora Evropa zelo ostro in trdno nastopiti. In zato, ko razmišljamo o tem vzdušju, bi bilo res um, treba razmisliti o davku za finančne transakcije. Imamo več opcij tukaj in to bi bilo z nekaj zagotovo dobrodošlega. In tisti, ki pravijo, ja, ampak to moramo narediti na evropski ravni, dobro, naredimo to na evropski ravni. Jaz to, na to odgovarjam na ta način. Morali bi postaviti vzor namreč tukaj. Evropa se ne sme bati takšnih ukrepov. In potem nekega jutrišnjega dne bo Evropa sposobna preveriti, če je morda bolj primerno sprejemati zakone, tako kot smo sprejeli zakone za bioetiko, ali bi morda morali nastropa, nastopiti na drugi način. Moramo ohladiti za sistem, te eks, eh, ekscese moramo omiliti in naloga Evrope je zagotovo, da se uveljavi na svetu. Nimamo enake moči kot združene države, nimamo istih sistemov in pa dejstvo je, da ker smo drugačni, potrebujemo tudi drugačne recepte in ne takšne, kot jih imajo v državah naših partnericah, ki se tudi od nas razlikujejo. In sedaj bi se vrnil še na eno vprašanje, ki so jih ki ste jih mnogi izpostavili, naprimer poslanka Pastel. In sicer morali bi razmisliti, kako postaviti, plasirati Evropo na mednarodni sceni. Ampak če sem prepričan, da lahko najdemo kot odgovore na evropski ravni, na ravni na za kratkoročne vprašanje, kot smo dokazali v zadnjih dveh letih, sem popolnoma prepričan, da lahko najdemo v Evropi odgovore tudi na druga vprašanja, po čemer se razlikujemo od drugega uh, Eh, drugih držav v svetu. In tukaj bomo morali še bistveno napredovati. In ob zaključku bi vso stvar še uh, zaključil z enim razmišljanjem. In sicer vemo, da je Evropa nedosegljiv horizont eh, in da potrebujemo več Evrope, kot ste mnogi izpostavili. Vemo, zavedamo se, da potrebujemo več solidarnosti med nami Eh, samimi, pa tudi do teh, ki jih takšna gospodarska in finančna kriza še huje prizadene kot nas. Ampak to še ne pomeni, da sedaj lahko uh, Eh, zasanjeno razmišljamo o lepih in dobrih željah. Potrebujemo res solidarnost, potrebujemo pa tudi transparentnost in potrebujemo soglasje javnega mnenja. Vse naše politike morajo biti čitljive. Jasno je, da smo solidarnost na evropski ravni v teh dveh letih okrepili, ampak dejstvo je, da s tem nismo okrepili tudi zaupanja v evropske inštitucije in to bo izziv, s katerim se bomo morali spoprijeti v tem obdobju, ki je zagotovo še vedno težko obdobje. Najlepša hvala, gospod Žoje, za vaš prispevek. Prepričan sem, da bo vaš govor služil za navdih za delo v delovnih skupinah. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, sedaj bomo nadaljevali z delom v obliki treh delovnih skupin. Prva delovna skupina, ki se bo ukvarjala z vprašanjem, kakšne vrste rasti in delovni mest potrebujemo v Evropi. Ta delovna skupina se bo sestala tukaj. Vidim, da bo predsedoval tej skupini moj prijatelj in kolega gospod Portas skupaj z gospod Arena iz Belgijskega parlamenta. Poročevalec pa bo gospod Bruno Tübens ki ravno tako prihaja iz belskega parlamenta. Čeprav je gospa Arena iz zgornjega, gospod Teven pa iz spodnega doma. Vaša delovna skupina torej se bo sestala tukaj v tej dvorani. Druga delovna skupina, ki se bo ukvarjala z vprašanjem, kakšno evropsko gospodarsko upravljanje potrebujemo, se bo sestala v dvorani 3C50 v tretjem nadstropju v tej stavbi. Videli boste, da se nahaja tukaj zraven. Predsedoval bo gospod Herman de Kro iz belgijskega parlamenta. ki predstavlja vse, tako senat kot parlament, potem pa Imamo poročevalko, gospo Beres iz Evropskega parlamenta. Tretja delovna skupina, kako dopolniti in zaključiti Evropski enotni trg, se bo sestala v dvorani 1A002 v prvem nastropju v tej dvorani. Se opravičujem, v prejšnji delovni skupini bo skupaj z. Uh, gospodom De Krojem predsedoval gospod Gozes. Ta tretja skupina, ki se bo sestala v prvem nastrobju te dvorani, pa bo imela so predsedujoča gospoda Harborja in pa gospoda Mileja iz Mačarskega nacionalnega parlamenta. Poročevalec pa bo gospod Žordi Vilažuana, ki prihaja iz španskega senata. Čisto na kratko, kot sem že povedal, so dvorane označene. Ne boste se zgubili, čeprav se je včasih zelo lahko zgubiti v tej stavbi. Delovne skupine morajo zaključiti z delom ob 7. torej ob 19. uri. Poročevalci pa bodo potem predstavili svoja poročila v pisni obliki in če je možno v angliščini ali francoščini na jutrišnjem srečanju jutri zjutraj. Te bomo potem razdelili udeležencem. Kot verjetno veste, bomo ob 15.07 imeli koktejl oziroma sprejem kjer bo kjer bom predsedoval um, na mesto gospoda Bozeka, ki bo tukaj v tej dvorani, v prvem nadstropju, v dvorani Jehudomenohin. Vse to lahko vidite v vaši dokumentaciji. Vsekakor pa bi se iz vsega srca rad zahvalil mojemu kolegu Dekroju za to, da mi je delal družbo in da je predsedoval skupaj z nami. Sedaj bomo delali v delenih skupinah, potem pa bomo skupaj večerjali in izkoristili priložnost, da se boljše spoznamo. Najlepša hvala, vidimo se jutri zjutraj. Vamos.